včeraj je bilo sporočeno, da odbor za pravne zadeve ni dobil govora glede delegiranega akta. V roku 24 ur ni bilo govora. Tako je to priporočilo po členu 105 6. odstavek poslovnika sprejeto. To bo skupaj s prijetimi besedili jutri 18. aprila 2018.